Pristojni organi iz Nemčije so me obvestili, da je bil gospod Arnold Kohn izvoljen v Evropski parlament, nadomestil bo gospoda Martina Šulca za 24. februarjem 2017. Eh, parlament eh, priznava njegovo imenovanje in eh, v Evropskem.